Imamo sedaj proces, eh, poročilo gospe Činiči, procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazanskem postopku. Izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala. Hvala, predsedujoča. In hvala gospe Jorovi za prisotnost. Rada bi se zahvalila najprej poročevalcem v senci in zadevnemu odboru Delo je potekalo zelo učinkovito in zelo ubrano. Odbor Libe je zato uspešno sprejel mnenje, ki smo ga, o katerem razpravljamo danes. Gre za to, da zagotovimo določena procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazanskih postopkih gre za vzpostavitev mehanizma, ki bi bil nadnacionalne razsežnosti. To je zelo težavno vprašanje. Veliko tehničnih sestankov je potekalo. Tehnični sestanki so bili predpogoj za dosego kompromisa, ki ga predstavljam danes. Ko gre za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskih postopkih, in za same postopke, je treba poštevati, da so bili v državah članicah sprejeti številni različni postopki in da se ti med seboj močno razlikujejo. Tako da je na tej točki nujno potrebno, da uvedemo osnovne standarde, določene minimalne standarde, ki jih bodo sprejemale vse države članice. Predvsem pa si želimo, da bi pri tem ustrezno zaščitili mlade v skladu s členom 24 o temeljnih pravicah v Evropski uniji. Želimo zagotoviti minimalne standarde v navizavi na različna procesna jamstva, ki so sprejeta v državah članicah. Treba je unesti tudi varovalke. Varovalke morajo obstajati za mladoletne osebe. Poleg tega pa je treba sprejeti tudi dodatne podporne varovalke, s katerimi uh, bi se dotaknili posameznih specifičnih vprašanj, ki jih izpostavljamo v poročilu. Direktiva seveda predvideva tudi pomoč odvetnika. Ta element pa je treba bolj povdariti. Treba je zagotoviti boljša pravila glede tega in se spopasti z razlikimi določbami na tem področju v državah članicah. Ne gre samo za pomoč odvetnika, gre tudi za druge oblike tehnične pomoči, ki jo lahko zagotavljamo otrokom v kazenskem postopku. Potem so tu še številne možnosti glede odstopanj, ki jih lahko predvidimo. Ta odstopanja pa naj bi odobrili po posamični analizi vsakega primera posebej. Vse to bi storili seveda ob pomoči odvetnika in ob, osebni, ob potrebni pravni pomoči pri vseh korakih kazenskega postopka. Dodatna določba pa bi od držav članic zahtevala tudi, da zagotovijo neke vrste oceno na individualni ravni gre za oceno okoliščin eh, posameznega otroka. In ta individualna ocena bi bila opravljena pred izrekom eh, končne sodbe v kazenskem postopku. Prav tako bi vsem udeleženim v postopku, torej sodnikom, toživcem, eh, odvetnikom, Eh, organom pregona in policistom omogočili ustrezno izobraževanje, zato da bi zagotovili, da spoštujejo pravice mladoletnikov. Potem pripor. Pripor bi moral biti ukrep, ki se izreče res samo, če m, mm, ni možno sprejeti drugih uh, ukrepov. Torej. Uh, kot zadnja rešitev. Poleg tega pa predvidevamo tudi, da so otroki nastanjeni v ločenih prostorih, ločenih od eh, drugih zapornikov. Gre torej za pravila, ki naj bi veljala v celotni Evropski uniji. To bi bil dodaten element, ki bi zagotavljal eh, spoštovanje mm, pravice za otroke madam president honourable members gospa komisarka prosim gospa poročevalka mm, spoštovani poslanci in poslanke! Glasovali boste o direktivi o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskih postopkih. Ta direktiva je zelo pomembna, ker eh, predvideva posebne pravice za otroke, ki so vključeni v kazenske postopke v Evropski uniji. Gre za krovno zaščito otrok v vseh fazah kazenskega postopka. Otroci so izredno ranljivi v kazenskih postopkih zaradi tega, ker so zelo mladi in ranljivi. Približno en milijon otrok eh, je po ocenah vsako leto v stiku s policijo in pravosodnimi organi. Zaradi tega jim je treba zagotoviti najvišjo možno stopnjo zaščite. Ta direktiva je korak naprej pri vzpostavljanju območja pravice v Evropski uniji. Danes obstajajo zelo velike razlike med stopnjami zaščite za otroke v državah članicah, torej za otroke, ki so vključeni v kazenske postopke. V nekaterih primerjih je stopnja zaščite nesprejemljiva in ni primerljiva z veljavnimi mednarodnimi standardi. Ko bo direktiva sprejeta, bo znatno okrepila procesna jamstva za otroke v primerjih kazenskih postopkov v Evropski uniji in tudi v drugih postopkih. Poleg tega bo direktiva prispevala k vzpostavitvi dobrega modela eh, za kazenske postopke, ki vključujejo mladoletnike. To bo odvračalo mlade tudi od ponovne storitve kaznjivih dejanj in spodbudilo njihovo nadaljne vključevanje v družbo. Gospe Kiniči bi se rada zahvalila eh, za predanost in trdo delo pri tem dosjeju zaradi tega smo lahko po dolgih in močnih pogajanjih dosegli tudi dogovor in sprejeli direktivo. Rezultat pogajanj je zelo dobro uravnotežen predlog, ki je v skladu s 24. členom temeljnih pravic v Evropski uniji, ki pravi, da je dobrobit otrok vedno cilj, ki ga gre upoštevati. Direktiva bo okrepila tudi pravice otrok v primeru izrečenega pripora. Zagotovili bomo tudi pomoč odvetnika med zaslišanji, prav tako pa bodo otroci uživali dodatne mm, prednosti, naprimer spremstva mm, nosilca starševske odgovornosti ali pa druge ustrezne odrasle osebe spoštovali bomo tudi njihovo pravico do zasebnosti in preprečevali dostop javnosti do procesov. Poleg tega bomo predvideli tudi možnost do individualne ocene, zato da se ugotovi, ali se spoštujejo nameni socialne reintegracije in, drugi, in tudi druge pravice otrok v postopkih. Poleg tega direktiva predvideva, da bi v primeru pripora ali pridržanja mm, ter oduzema prostosti bili mladoletniki nastanjeni ločenjo. Ta direktiva daje jasen signal državljanom, da Evropska unija upošteva potrebe otrok najbolj ranljivih oseb v kazanskih postopkih. Zato vas močno pozivam, da glasujete za predlog te direktive. Hvala. Hvala lepa bomo začeli z gospodom Čakjem. Eles, minuto in pol. Köszönöm, elnök asszony, elsősorban gratulálok Kinicsihez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad čestita kolegici Kinici za opravljeno delo in hvala za sodelovanje. Vesel sem, da je komisija pripravila predlog, ki je spremljiv tako za svet kot za parlament. V par pogajanjih je bilo pomembno, da zagotovimo izvedljivo direktivo in pregledno direktivo. In mislim, da nam je to v pogajanjih doseglo in jutri bomo glasovali o direktivi, ki bo pomembno okrepila pravice otrok v kazanskih postopkih. Za nas je bilo pomembno, da pripravimo zakonodajni akt, ki bo vzdržal preskus v praksi. Nasplošno je sprejemljivo, da bi moral imeti vsak otrok v postopku dostop do pomoči odvetnika, ker so otroci še manj seznanjeni s kazanskimi postopki kot odrasli. bi pa lahko na nek način tudi kaznovali otroke, če bi v čisto vsakem primeru predvidevali strogo pomoč odvetnika. Poleg tega, glede obdobja pridržanja, želimo čim ma, m, dolgo obdobje pridržanja in a, otroci bi morali biti pri tem nastanjeni ločeno od odraslih. Lahko pa bi to vrstni postopki v mladih letih tudi negativno stigmatizirali mladoletnike in otežili njihovo socializacijo. Tako da se veselimo krepitve pravic prek te direktive. Gospod Lopes Aguilar. Presidenta, komisarja. Gospa predsedojoča, gospa komisarka. Torej, eh, tu razpravljamo eh, o zelo pomembni eh, direktivi to je eh, del eh, svežna o proces procesnih jamstvih. Mm, zlasti je eh, to pomembno zato, ker se nanaša na najbolj ranljive osebe in zato te potrebujejo našo pozornost. Torej, če lahko takoj po uradni dožnosti zagotovimo tudi storitve odvetnikov, Eh, za eh, te otroke, potem na ta način lahko zajamčimo ustrezne postopke. In eh, tu smo naredili zlasti pomemben korak na področju torej, procesnih jamstev, zdravstvenih pregledov in drugih jamstev. tu eh, je eh, zlasti pomembno, da se eh, spoštuje torej člen 82, pa tudi temeljno listino o človekovih pravicah. In tam je zapisano, da je treba spoštovati načelo proporcionalnosti in pa tudi pomembnosti. Treba je narediti samo tisto, kar je nujno potrebno. E благодаря ви уважаема госпожо председателстващ уважаема госпожо комисар господин джамбазки поздравявам. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, lepo pozdravljeni in naj najprej čestitam še naši poročevalki, gospe Kiniči in poročevalcem v senci za opravljeno delo. To vprašanje je zelo pomembno za celotno Evropsko unijo, Ureditev procesnih jamstv za otroke je v Evropski uniji trenutno zelo razdrobljena. Rekli ste, da gre za približno milijon otrok, ki so vključene v posebne mm, postopke pred specializiranimi sodišči za mladoletnike in da pridejo v stik s policisti. Uh, in pravosodnimi organi. Zaradi tega je treba natančno preučiti njihove pravice in vrzeli, ki obstajajo v pravosodnih eh, sistemih v Evropski uniji. Treba je zagotoviti spoštovanje pravic otrok v kazanskih postopkih Evropski uniji. Tako da sem vesel, da se sedaj spremlja direktiva o procesnih jamstvih za otroke v kazanskih postopkih, zato da bi izgoljšali pogoje. Gospa Grisbek. Gospa predsedojoča, spoštovana komisarka, spoštovani eh, kolegi, torej eh, vemo, da je demokracija eh, doživela nekaj porazov v Evropski uniji in zato je še toliko pomembneje, da uspemo pri tej direktivi, zlasti zato, ker ta direktiva ščiti najranljivejše v eh, uniji in sicer so to otroci. Torej, eh, včasih se eh, sicer. Eh, govori o eh, tem vprašanju kot eh, o nečem, kar je samoumevno, ampak eh, vseeno je treba pri tem ustrajati. In v današnjih časih je zlasti ključno, da lahko zagotovimo našo prihodnost v obliki otrok. Pozdravljam to zauzetost in pa odločnost gospe Činiči, ki je dolge mesece delala na tem poročilu in eh, zahvaljujem se ji, da je uspela doseči ta sporazum in zagotoviti ta postopkovna jamstva, za katera vsi vemo, kako so pomembna. Pomembna so zato, ker um, temelijo na temeljih načeljih eh, v Evropski uniji in tudi na uh, mednarodni eh, ravni, s tem, da eh, vemo, da pravosodni sistemi niso vedno najbolje eh, prilagojeni za potrebe otrok in mladoletnikov in zato je pomembno, da to besedilo vključuje ustrezne ukrepe, ukrepe, ki so prilagojeni njihovi starosti, potrebujemo Eh, sodni sistem, ki bo zanesljiv in ki bo upošteval te posebne potrebe mladih. Na ta način se jim lahko eh, omogoči tudi možnost, da so ustrezno obveščeni, da imajo dostop do odvetnika in tudi, da eh, se poišče druge opcije kot pripor. In tu bi si zlasti želeli, da se predvidi tudi neka pravna pomoč. Gospa Lambert. Najlepša hvala, predsedujoča, in tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za delo mm, na tem predlogu direktive. In hvala, da ste zelo jasno zastopali naše stališče v pogajanjih. Zelo jasno ste dejali, da bo šlo za individualno oceno in da smo s tem zmanjšali mm, fleksibilnost, ki se zagotavlja prepogosto. Dejali ste, da je to pomemben element um, v svežnju za zagotavljanje procesnih jamstev in uh, običajno se najbolj zaplete pri pomoči do odvetnika. In naša skupina ima še vedno nekoliko težav z um, načelom sorazmernosti v šestem odstavku šestega člena. Tako da ne vemo, kako ne bi to izvajali in prenesli v nacionalno zakonodajo in na to v prakso. Nasplošno pa menimo, da je ta direktiva dober zakonodajni instrument, ki bo izboljšal pravice otrok v celotni Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Baten, za FDD. Uh, Najlepša hvala. Združeno kraljestvo ne bo sprejelo tega predloga iz dveh razlogov. Najprej um, ne sodelujemo na tem področju in drugič takšne varovalke že predvidevamo v naši zakonodaji. Je pa šokantno, da nekatere države članice nimajo osnovnih varovalk, varovalk v lastnih pravnih sistemih za otroka. Naprimer, pravica biti prisotna na zasliženju, pravica do odvetnika in pravica ločenega pridržanja otrok in pravica biti do obiska starša ali skrbnika. Tako da se zastavlja vprašanje, kako lahko obravnavamo te pravne sisteme kot eh, enakopravne Evropski uniji. Pri ponovnem sprejemu namreč predvidevamo, da so vsi pravni sistemi držav članic v Evropi enakopravni, en, enakopravni, kar pa očitno ni res. Je pa dobro, da Evropska unija sedaj sprejema končno dobro preverjena načela angliškega prava. Hvala. Le Breton, pour, uh, le groupe... E. Gospod Le Breton, ENF. Hvala lepa, gospa predsedojoča mislim, da je kazansko pravo v pristojnosti držav članic in zato sem proti tej direktivi, ki eh, predvideva procesna jamstva na evropski ravni. Evropska unija itak ne more nuditi nobenih jamstev nikomor. V šestem členu tega predloga direktive eh, je predvidena eh, pravica do odvetnika ampak istočasno pa eh, predvideva tudi možnost, da se to odpravi, če to ni potrebno. Citeram. Na to v 12. členu je tudi eh, zapisano, da imajo ti otroci pravico, da so priprti ločeno od odraslih, razen če, citeram, kjer to ni možno. Torej, eh, vemo, kakšni so rezultati evropskega poseganja v naše sisteme, to vidimo v Kaleju in tudi drugot in vemo, kakšne so, kakšne so posledice. Gospa Mecola, minuta. Hvala lepa. Ibsa u għatajjeb li wasalna sawnek għandna bżonn din id-direttiva b'miżuri ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati li wettqu xrek. Direktivo potrebujemo zato, da zaščitimo otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazanskih postopkih. V vsakem primeru moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zaščitimo otroke, najbolj ranljive v naši družbi. Tudi pravico do obveščenosti bi radi izpostavili, tako da so otroci obveščeni o lastnih pravicah. Ključno je, da naši kazansko-pravni sistemi ne zapostavljajo otrok, tako da je treba zaščititi njihove interese. Vsaka članica Evropske unije mora zagotoviti ustrezno pomoč otrokom treba je sprejeti ustrezne ukrepe. Prav tako pozdravljamo to, da bodo potekala snemanja zaslišan eh, otrok. Otroke je treba pač obravnavati kot otroke in jih je treba zaradi tega zaščititi. Ta direktiva torej povdarja m, mm, naše pravice in temeljna načela Evropske unije, tako da bi jo morali podpreti.

so povezani z groznimi zločini, od umorov do posilstev in tako dalje, ampak istočasno pa se za nje uporabljajo eh, posebna pravila. V eh, primeru Eh, sodbe proti um, osebam starejšim, starejših od 18 let imamo ena pravica, ampak za mlajše od 18 let pa imamo uh, drug svežen pravic, dostop eh, do uh, odvetnika, individualno uh, obravnavo, uh, posebno obliko zasniša, zaslišanja in tako dalje. In uh, osebe, ki se z njimi ukvarjajo, morajo biti tudi ustrezno usposobljene za to, da lahko uh, tem mladoletnikom in otrokom uh, v vsaki fazi ustrezno pomagajo. Ponavadi gre za vprašanja um, pripadnosti um, odnosov z uh, družinskimi člani, uh, zunanji vpliv in tako dalje. Torej, uh, če vsi ti elementi niso ustrezni, potem Eh, lahko otroci doživljajo zelo traumatično otroštvo in to lahko vodi v eh, hude eh, zločine in tako dalje. Gospa Zaborska, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana komisarka, spoštovani kolegi. Presenetljivo je in tudi zaskrbljujoče je, da v Evropski uniji uh, nimamo pojma poštenega sojenja otrokom in zato morajo sodišča izdajati sodbe znotraj neustreznih pravosodnih sistemov. 12 odstotkov vseh kaznovanih oseb so otroci in treba je zajamčiti ne samo dostop do odvetnika, temveč tudi ustrezno obravnavo eh, strani policije. Sicer uh, lahko uh, otroci postanejo žrtve zapletenih pravnih postopkov. Pozdravljam predlog komisije, ki se mi zdi dober instrument za krepitev uh, pravosodnih ukrepov. In, uh, Pozdravljam tudi poročevalkine napore za to, da se predvidi ustrezne varovalke za osumljene ali obdolžene otroke. Hvala. Merci. Hvala lepa. Bomo zaključili s gospod Ward. Eno minuto imate. Ja, pozdravljam poročilo, ki ga je eh, pripravila eh, kolegica Katerine, z njo sem tudi eh, pripravila, eh, vzpostavila eh, skupino, ki znotraj tega parlamenta dela na področju otrok. Ključno je, da otrokom omogočimo pravico do pravičnega sojenja. Vsi državljani imajo pravico do teh jamstev, ampak otroci so posebej ranljivi in zato je treba to obravnavati ločeno. Veseli me, da. Eh, je v poročilu izpostavljen interes eh, otrok, ki mora biti v ospredju. Kar se tiče izobraževalnega odbora, je eh, tu zlasti pomembno, da izpostavimo ta vidik pri otrocih, ki so obdolženi v kazanskem postopku. Potrebujemo tudi ukrepe za ponovno integracijo eh, mladih eh, in otrok, ki so um, bili osumljeni ali obdolženi. Eh, zlasti to prizadeva tiste otroke, ki niso bili uspešni v obveznem šolskem sistemu. Sedaj pa nadaljujemo s HDI postopkom. Gospod Pospišil. Gospod Pospišil. Se upravičujem, sem slabo izgovorila vaše ime. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem bil minister za pravosodje, sem vedno podpiral usklajevanje eh, jamstev v kazenskih eh, postopkih eh, na evropski ravni in zlasti sem si prizadeval za procesna jamstva za otroke. E, sprašujem se, če tu področje uporabe ni preveč široko zastavljeno. Komisija e, se zaveda razprave na češkem in sicer razprave, e, ki se sreotoča na pravico do zasebnosti otrok v primerih, da so ti otroci um, dolženi ali osumljeni zelo eh, resnih zločinov, kot je naprimer umor. Češka javnost eh, ne želi, da se tu zagotovi zasebnost teh storilcev, želi vedeti, kdo ti so. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Milijon in pol otrok eh, je vsako leto privedeno pred eh, sodišče, ampak samo eh, šest eh, držav ima posebno, poseben pravosodni sistem za otroke oziroma za mladoletnike. To potrebujemo povsod, kajti to je predvideno tudi v konvenciji Združenih narodov. Potrebujemo ustrezno usposabljanje sodnikov, tožilcev, odvetnikov. In vsak eh, mladoletnik mora imeti pravico do odvetniške pomoči in mm, moramo tudi zagotoviti, da bodo ti eh, mladoletniki vključeni v eh, družbo po prestanku zaporne kazni. Ne želimo neke, nekega 19. stoletja Charlesa Dickensa. Děkuji, paní předsedkyně, za Poček. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Tudi sam sem želel podpreti ta predlog direktive in ta osnutek poročila. Zdi se mi pomembno, da zagotovimo enaka jamstva na obeh straneh torej tako za otroke kot za odrasle. Torej otroci so tu v težji situaciji zradi njihove starosti. Upam, da bodo evropske eh, pravice tu eh, ustrezno zagotovljene. Glede tega se strinjam s kolegom Pospišilom. Čeprav razumem, eh, ljudje ki so žrtve teh eh, zločinov, eh, ki, katerih storilci so otroci, želijo vedeti, kdo so ti storilci, ampak eh, posebna zakonodaja morda lahko vpliva tudi na znižanje teh kriminalnih dejavnosti. Gospa komisarka Jurova. Hvala lepa za to razpravo. Torej lahko povem samo to, da je ta direktiva zelo eh, pomemben eh, doprinos k procesnim jamstvom eh, za osumljene in obdolžene in da je to še dodaten doprinos k skupnim minimalnim standardom. To je nekaj, kar še vedno manjka v državah članicah Evropske unije in zato smo tudi oblikovali ta orodja za harmonizacijo ta predlog eh, predvideva posebna jamstva za najranljivejšo skupino storilcev, za otroke. Eh, veste, da smo pred nedavnim sprejeli direktivo o. Um, zadomneva o nedožnosti in tudi nekaj eh, drugih direktiv, naprimer direktiva o pravni pomoči, ki bo v kratkem sprejeta. Glavna dodana vrednost tega predloga za nas je ta, da eh, uvaja ukrepe, ki so v interesu otrok in eh, pokriva naprimer primere, kjer um, mladoletnik um, pač eh, stori eh, nek eh, zločin, nek prekršek, za katerega ga družba kaznuje, ampak potem je treba zagotoviti tudi, da se ga ponovno vključi v družbo, kajti to je v interesu družbe. Gospa Činiči, boste zaključili? Hvala lepa, hvala predsedujoča, hvala kolegom za njihove prispevke. In eh, hvala tudi za to, da ste bili eh, specifični glede posameznih eh, točk v tem poročilu. Zahvaljujem se tudi komisarki Jurovi za pozornost, ki jo je namenila tej direktivi in tudi za delo, ki je bilo opravljeno strani komisije. Jutri bomo glasovali o pomembnih vprašanjih v zvezi z osumljenimi in obdolženimi otroki in uh, tudi posledicami teh eh, postopkov. Želeli bi posredovati sporočilo, sporočilo glede eh, postopkovne enakosti in pa tudi eh, o ukrepih, s katerimi lahko zagotovimo enakost pred zakonom moramo upoštevati ranljivost te eh, skupine mladoletnikov in otrok in moramo jim tudi nuditi ustrezno varstvo v različnih eh, okoliščinah, do katerih lahko v sodnem postopku pride. Torej, potrebujemo določene kadre, ki so del uh, teh uh, teh postopkov, tu gre za uh, sodnike, za uh, tožilce in tako dalje. In moramo na nek način